Sledi sporočilo tolmačev, danes teče 30. dan naših protestov proti enostransko usiljenim, neuronoteženim in nepoštenim delovnim pogojem. Za rešitev tega spora potrebujemo politično medijacijo. Eh, današnji sestanek bomo prekinili točno ob predirnem času in sicer ob 5.30 minut. Hvala za pozornost. Najprej bi rad predstavil spremembe dnevnega reda. Danes eh, bomo začeli z nadaljevanjem dopoldanske seje na temo eh, študije, ki smo jo eh, naročili v zvezi s proračunskimi posledicami izvajanja strukturnih in naročbenih skladov. Hvala gospodu Fabijanu Galu, da je bil pripravljen na sestanek priti tudi popovdan in nadaljevati s predstavitvijo. Zato bomo potrebovali največ 20 minut, na to pa nas čaka izmenjava mnen o obrambi. To je točka številka 13, kjer bo prisotna tudi Claire Moody. Pozdravljam jo za tem omizjem. dobro se še spomnimo iz odbora za proračun. Dopodan smo preložili glasovanje o prerasporeditvi številka 18. Potrebovali smo dodatne informacije, zato smo se odločili, da bomo glasovali popovdan in sicer okoli 17.20. Mislim, da imajo tolmači za nas tudi sporočilo, ker so bili poklicani k obveznemu izvajanju tolmaške storitve. Danes torej teče 36. dan naših protestnih ukrepov, ki nam jih je enostransko usilila eh, zoper neuravnotežene nepoštene delovne pogoje, ki nam jih je enostransko usilila uprava Evropskega parlamenta. Z obžalovanjem vas še enkrat obveščamo, da bomo s tolmačenjem prekinili točno ob predvidenem koncu sestanka ob 5.30. Hvala za razumevanje. Gospod Depre, še dobro, da praznujete pred tekmo. Soir, Se bomo o tem pogovorili danes večer, gospod Depre. Kar uživajte za enkrat. <laughs> Veselim se tekme z enim od vas. Bien, ils ont fait leur déclaration. Oui, j'entends rien, donc euh, ils attendent. Rien entendu. Bon. Eh bien, monsieur Gall, voulez-vous bien reprendre votre. Gospod Gall, izvolite, sedaj lahko nadaljujete tam, kjer ste končali dopoldan. Izvolite. Si, monsieur le président. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala tudi za možnost, da dokončam to predstavitev popoldan. Sedaj pa bom nadaljeval v angleščini. Smešno je bilo, da smo v trenutku, ko smo govorili o potencijalnih razlogih za zamude pri kohezijski politiki, prišlo do zamude te predstavitve zaradi nepričakovanih okoliščin, podobno kot velja na področju kohezijske politike. No, preden smo torej prekinili sestanek, smo govorili o predlogih za obdobje po letu 2020. Kot sem dejal, obstaja vrsta prednosti, ki pa jih je treba uh, imeti v mislih uh, eh, ščepcem uh, eh, soli. Upoštevati je treba, da kohezijska politika vseboje dolgoročno načrtovanje, spremembe operativnih programov pa lahko prav tako privedejo do zamot. Osredotočanje na rezultate mora zagotoviti dovolj časa za priprave in načrtovanje postopki poenostavitev morajo najti svoje mesto v praksi. Pogosto smo slišali, da bo prišlo do poenostavitve, na to eh, pa so dokazi z terena pokazali, da so se zadeve še bolj zapletle, tako da je treba poenostavitve izvesti v praksi. Koherenca in sinergija je nekaj dobrodošlega, ampak obenem vidimo eh, v okviru zakonodajnih predlogov, da je eh, bil sklad za razvoj podeželja izuzet iz svežnja za kohezijsko politiko, kar pomeni, da bo težje eh, postopati integrirano. Pritisk za to, da se zakonodaja eh, sprejme pred volitvami v Evropski parlament, je prav tako treba izpostaviti. Potrebujemo več časa za priprave in izvajanje kohezijske politike pozneje, to je res, ampak potrebujemo tudi dovolj časa za razprave in za ustrezne analize sedaj. Sedaj pa izzivi predloga. Pogoji, ki so se povečali, lahko eh, upočasnijo ali pa celo zaustavijo izvajanje v nekaterih primerjih. Um, ehm, lahko pride do rezov človeških eh, virov zmanjševanje stopnje sofinanciranja in eh, vnaprejšnja plačila predumi pa eh, lahko eh, omejujo, omejujo težave v nekaterih državah. Zmanjšanje z n plus 3 na n plus 2, se pravi, kar se tiče obveznosti in na to izvajanja oziroma uporabe sredstev, lahko prav tako privede do zapletov in do zamot specifična poraba eh, sredstev za določene tematske cilje lahko privede do težav v nekaterih državah članicah, kjer je prišlo do spremembe statusa kategorizacije eh, regij. In eh, nekatere države članice imajo res večja območja, ki spadajo pod prehodne regije. Naj sklenem. Po zamudah pri začetku se izvajanje kohezijske politike sedaj izvaja eh, bolje in hitreje. Imamo seveda velike razlike eh, med državami članicami, pa tudi znotraj držav članic zaradi eh, specifičnih dejavnikov za kohezijsko politiko, pa tudi zaradi zunanjih dejavnikov. ena težava pri specifičnem eh, programu eh, lahko povzroči zamude pri tem programu, eh, podobna težava pri drugem programu pa ne privede do zamud. Marsikaj se izvaja na ravni držav članic, pa tudi na ravni Evropske unije, zato da bi rešili te izzive. Predlogi za obdobje po letu 2020 prinašajo določene prednosti, obenem pa porajajo določene dvome in s tem prihajamo k vrsti sklepov. Zavedati se moramo potencialnega učinka pravil in določb in te je treba upoštevati. Drugič, potrebujemo prioritete, cilji, politik morajo biti jasnejši. A se želimo osredotočiti na rigidno finančno izvajanje ali pa želimo dovolj časa, da Eh, pustiti pripravam, oblikovanju strategij in eh, učenju. Zaveze Evropske unije k poenostavitvam in eh, usklajevanju je treba še naprej izvajati, obene pa moramo krepiti zmogljivosti, to je prav tako zelo pomemben element. Države članice morajo rigorozno uporabljati tehnično pomoč. S tem želim skleniti to predstavitev, seveda pa sem eh, pripravljen odgovoriti na vaša vprašanja. Hvala za pozornost. Merci, Najlepša hvala, gospod Gal. Hvala za to predstavitev, predstavitev študije. Hvala za vaše sklepe, priporočila o poenostavitvah, usklajevanju, agilnosti, potrebe po tehnični pomoči in eh, prožnosti. Naš, naša soporočevalca za večni finančni okvir, gospa Oldbricht in gospa Tomas, se želite verjetno oglasiti. Izvolite. Gospa Tomas. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala za to strokovno predstavitev. Rada bi jo umestila v kontekst. Od začetka trenutnega večletnega finančnega okvira se iz eh, dneva v dan sprašujemo o eh, slabi porabi strukturnih eh, sredstev. Glede na to, kar ste povedali, gospod, se zdi torej, da ti pomisleki niso popolnoma upravičeni. izkazalo se je, kar eh, včasih izpostavlja tudi ta odbor, da eh, ti eh, skladi niso nujno ustrezno prilagojeni, niso ustrezno organizirani in včasih se posega oziroma se pod vprašaj postavlja njihovo dodano vrednost. Ravno zato smo zahtevali neodvisno študijo, prosili smo za neodvisno študijo glede na to, kaj se vse govori o teh skladih. Želeli smo samo razumeti, kaj se dogaja in na to eh, popraviti te napačne podatke, obenem pa izboljšati naslednji večletni finančni okvir eh, na podlagi izkušenj iz eh, prejšnjih okvirov. Glede na to, kar ste nam povedali, lahko rečem, Da. Sicer eh, obstajajo zamude, ampak da je stanje podobno kot eh, v prejšnjem obdobju do leta 2013. Sama sem se iz tega naučila kot pravimo v francoščini, da eh, tisti, ki želi ubiti svojega psa, uh, reče, da ima pes steklino. Očitno torej dvomi niso bili popolnoma egzaktni. Vidimo, da uh, želijo nekateri zmanjšati eh, kohezijska sredstva, parlament pa si tega ne eh, želi. Mislim, da imamo sedaj eh, tehnične, pa tudi politične razloge, ki pojasnijo, zakaj je uprava sredstev v začetnih fazah počasna. Imamo tudi razloge, ki so zunanje narave, naprimer kriza sicer nečesa niste omenili in sama bom to naredila eh, na mesto eh, vas. Glede na proračunske težave v nekaterih državah, članicah, glede na eh, težave v zvezi s poštovanjem javnega primankljaja, obstajajo seveda dvomi, ko se odloča o sofinanciranju ko smo naprimer pod lupo pakta stabilnosti in evropskega semestra. In to so prav tako zunani dejavniki, ki bi jih lahko omenili na to eh, zakonodajna kompleksnost. Eh, to je eh, prav tako pereč problem. Škoda, da tukaj ni gospe eh, Gresle, ampak tisti od nas iz odbora za proračun, ki sodelujejo tudi v razpravah odbora za proračunski nadzor, se zavedamo, kako pomembna je ta tema kompleksnosti in nočemo še bolj zaples, zaplesti zadev na to uporaba tehnične pomoči in uh, drugih izboljšav upravljanja. Tudi to so zelo pomembne točke. V vsakem primeru pa menim, da ta študija eh, dobro oriše problematiko. Hvala lepa, gospod Olbricht. Hvala lepa, predsednik. En stavek v vašem poročilu je zanimiv na deveti strani vi pravite, da plačila v programih 14 do 20 zamujajo eno leto v primerjavi z obdobjem 2007-2013. Ko torej pregled, pre, primerjamo ti dve obdobji 2007-2013-2014-2020, po treh letih, 7, 8, 9, 10, no štiri leta, Zanimiva metoda, ampak vprašanje je, do kakšnega zaključka ste prišli na podlagi te analize. Smo v enakem obdobju, plačila zamujajo eno leto, torej pozni smo s izplačevanjem sredstev. Kaj se je zgodilo v obdobju od 14 do 20, da zamujamo? Vi ste pač v tem dokumentu predstavili različne interne in eksterne pogoje. Določeni eksterni pogoji so pomembni, so pa tudi interni pogoji pomembni, ker se nanašajo na to, kakšna je pravna podlaga za vse skupaj. Žal mi je, da moram to reči, ampak to je tudi naš parlam problem, problem parlamenta. Kajti parlament je soodločal, ko se je opredeljevalo to obdobje strani avtorjev bi si želel slišati kaj v smislu, oprostite, ampak ta zakonodaja je preveč kompleksna in pika. To bi morali jasno povedati. Če je preveč kompleksna, potem nam še ostane ta leti 2019 in 2020 in bo treba nekaj hitro popraviti, nekaj treba absolutno spremeniti. Kaj je torej sklep, ki bi veljal za naslednjo obdobje? Če je sistem veliko bolj kompleksen kot v obdobju 2007-2013, potem bi naslednji moral biti definitivno bolj enostaven, pa ne v smislu poenostavitve, temveč bi se nekaj morali naučiti iz trenutnega obdobja, sicer bomo padli v past. Potem pa je tu še vprašanje, kaj se zgodi, če bomo zamujali leto, dve ali tri leta. Če ne bomo pripravili z večletnim finančnim okvirom in zakonodajnimi predlogi pred volitvami, bo verjetno vse sprejeto ob koncu leta 2020. Se pravi, bo sistem zamujal ne eno leto, temveč dve leti ali celo tri leta. Torej, tri leta bo verjetno vse skupaj zamujalo. Moramo pa jasno povedati, zakaj bo prišlo do zamud. Leta 2021 in 2022 se bodo sredstva porabljala za izvajanje programskega obdobja do leta 2020. Stopnja izvajanja je nizka, sredstva bomo porabljali za stare projekte, torej bo verjetno nastala vrzel pri novih projektih in ta bo trajala vsaj dve leti, če ne tri leta. Strokovnjaki bi morali povedati, kakšne so posledice v praksi, ko pride do zamude pri plačilih? Kakšne bodo posledice za kohezijsko politiko, če ne bomo pripravljeni leta 2019, če bomo pripravljeni šele ob koncu leta 2020? Kaj bo to pomenilo za kohezijsko politiko? Morda bi morali razglasiti izredne razmere. Odbor regij bo nasprotoval en plus dva, kajti za regije, ko bo to veliko težje, komisija si želi en plus 2 in ne 1 plus 3. To poročilo je zanimivo, ker nam podaja informacije, konkretne številke, ampak sem pa do poročila tudi kritičen. Poznam profesorja Butlerja in v svojih sklepih niste dovolj odločni, preveč politično-diplomatski ste. To je trenutek, ko bi morali sprejeti stroge sklepe če ne boste pripravljeni do časa X, potem se pripravite na to, da se stvari ne bodo izvajale. Takšni sklepi bi bili za nas zelo koristni, kajti ko se mi pogovarjamo o tem, ni to isto, kot ko se o tem pogovarjajo strokovnjaki in se izmenijo številke. Hvala. Glede na to, koliko je ura, proste razprave zdaj ne bo. 2014-2015 sta leti, ko so se zadeve izplačevale zelo počasi. Kako je komisija torej spoštovala obveznosti pri plačilih, če je prišlo do zamud v prejšnjem obdobju? Če bomo s 1. januarjem 2021 že začeli z zamudo, ali bo komisija imela dovolj denarja v skrinjah za to, da se soočimo s težavami? Tri minute, da zaključita oba gospod Gal. Ehm, merci, merci. Hvala lepa, hvala lepa tudi za vprašanja. Bom skušal odgovoriti čim hitreje. Rad bi povdaril, da za izvajanje kohezijske politike potrebujemo veliko časa za priprave zamude nastajajo pri plačilih v tem trenutku, ampak veliko truda je bilo vloženega v pripravo teh zadnjih let. Kaj to pomeni? Če se vrnem nazaj na prosojnico na samem začetku predstavitve kot vidite, prevzete obveznosti, tu smo že nadoknadili zaostanek v primerjavi s predhodnim obdobjem. Če si pogledate potem, kaj počnejo organi, ki upravljajo s temi sredstvi, opravili so že pripravljalno delo, kar pomeni, da zamuda pri plačilih ne bo nujno privedla do tega, da se bodo zadeve splačevale v naslednjem letu projekti bodo verjetno zaživeli in jih bomo lahko tudi izvajali v praksi. Ali primerjamo iste zadeve? Na nek način je treba upoštevati različne dejavnike. 2007, 2013. Zakonodajni svežen takrat ni bil sprejet tako pozno kot v obdobju 2014-2020, ampak še vedno gre za sedemletno obdobje, zgolj za ilustracijo. Odločili smo se, da bi bilo smiselno pogledati, kje smo se nahajali po štirih letih v obdobju, torej v prejšnjem obdobju in kje smo zdaj v trenutnem obdobju po štirih letih kaj se je zgodilo v obdobju 2014-2020. Pripravljali smo se, kot sem povedal, zgolj kot primer. Postopek imenovanja, ki sem ga omenil na začetku, je bil predviden kot nek enostaven ukrep, Šlo naj bi zgolj za opis nalog izvedbenih organov, ampak v praksi smo ugotovili, da je prišlo do dolgih zamud, zato ker je moral revizijski organ preveriti opis, želeli so tudi dokaze glede opisa, ali so zaposleni dovolj usposobljeni, da bodo izvajali kohezijsko politiko. Torej, revizijski organ je upraviteljski organ spraševal, ali lahko dokaže, da imajo zaposleni ustrezne kvalifikacije. Organ, ki je upravljal sredstvo, je rekel, da je moral eden od zaposlenih predložiti posodobljen življenjepis, čeprav je že več kot 20 let delal v okviru tega organa, ampak ta posameznik oziroma posameznica moral pokazati, da ima izkušnje z izvajanjem kohezijske politike. V takšne podrobnosti so se spuščali. Zdaj pa bi zaključil, ker sem že presegal tri minute, kot vidim. Zamude pri sprejemanju zakonodaje bodo imele precejšne posledice tudi za obdobje po letu 2020. Hvala. Merci. Najlepša hvala, gospod, da ste se strinjali s tem, da predstavite svoje teze do konca po odmoru za kosilo. Hvala tudi gospodu Feriju, gospodu Bahtlerju. Mi se bomo še naprej ukvarjali tako s strukturnimi skladi kot s kohezijsko politiko. Zdaj pa nas čaka naslednja točka na dnevnem redu. Pogovarjali se bomo o skupni obrambni politiki, skupni varnostni in obrambni politiki. Z nami so tudi kolegi iz pododbora za varnost in obrambo, ki jih tudi pozdravljam, še posebej pozdravljam podpredsednico Claire Moody. Claire Moody se je vrnila zdaj na nek način v odbor za proračun. To izmenjavo mnen smo sklicali zato, ker smo si želeli izmenjati mnenje v zvezi s to pomembno strateško politiko, ki si jo želijo tudi evropske državljani. Gre za skupno obrambno politiko, pogovoriti se moramo o možnosti financiranja. Nekatere pobude se že oblikujejo s tem v zvezi oziroma se bodo kmalo pojavile, naprimer gre za strukturirano sodelovanje, tako imenovani PESCO. Potem imamo razvoj industrije na obrambnem področju. Prejšnji teden v Strasburu smo sprejeli ta predlog na glasovanju na plenarnem zasedanju. Pogovarjali se bomo tudi o drugih pomembnih pobudah, ki bodo vplivali tudi na evropski proračun, naprimer Evropski obrambni sklad, potem je tu vojaška mobilnost, vse to bomo morali financirati in zato zagotoviti sredstva tudi v okviru večletnega finančnega okvira. Evropski parlament bo seveda aktivno spremljal tudi vse tiste predloge, ki ne bodo sprejeti v okviru običajnega zakonodajnega postopka. Nekateri ukrepi naprimer kot je sklad za uveljavljanje miru, se bodo financirali izven evropskega proračuna. Sprejeti bomo morali težavne politične odločitve, ki bodo imele tudi hude finančne in proračunske posledice. Parlament bo seveda moral sodelovati pri sprejemanju teh odločitev, ne boste ga mogli izključiti. Zagotovo nas čakajo zelo zanimive razprave. Predlagam, da damo besedo zdaj najprej Pedro Serrano, general, namestniku generalnega sekretarja iz službe za zonanje delovanje. Silvano Preza, generalni direktor GED za proračun v komisiji, bo dobil besedo, zatem Hilde Ardaman, direktorica vodje oziroma enote v službi za zonanje delovanje, dobi besedo kot tretja. Še predtem pa bom besedo dal Claire Moody, da nam predstavi še svoje stališče in svojo vizijo. Uh, Hvala lepa. Hvala lepa tudi, da ste organizirali to srečanje. Hvala tudi za priložnost, da sodelujemo ponovno z vami v odboru za proračun. Občutek imam, kot da sem se vrnila nazaj domov v ta odbor za proračun, glede na to, da sem zdaj sicer bolj aktivna v odboru sede. Hvala lepa tudi vsem današnjim gostom. Uradno vas bomo tudi zelo k malu najavili, kdo ste. Skupna varnostna in obramna politika je politika, kjer so se stvari v zadnjih nekaj letih zelo hitro razvijale. Priča smo bili svežemu zagonu na tem področju, tako zaradi notranjih kot zaradi zunanjih dejavnikov, tudi zaradi novega okolja, v katerem delamo in ki je polno groženj to od nas terja, da bolje sodelujemo, da več sodelujemo drug z drugim. Na evropski ravni pa tudi med državami članicami je treba bolj spodbujati sodelovanje, ga poenostaviti. Glede na to, da sedimo danes v odboru za proračun, je verjetno vsem jasno, da potrebujemo bolj učinkovito, boljše porabljanje sredstev, potrebujemo boljše instrumente, boljše mehanizme, kako to doseči. O tem se bomo pogovarjali danes popovdne. Obrambni izdatki so predstavljali nekje 1,3 odstotke VDP-ja oziroma 200 milijard evrov za, obdu, za vseh 28 držav članic v letu 2016. Ta številka se vsako leto povečuje. V prvi vrsti zato, ker 22 držav članic sodeluje tudi v NATO in te države, ki so članice NATO, so se zavezale, da bodo do leta 2024 izdatke za obrambo dvignile na raven 2 odstotkov BDP-ja. Na nacionalni ravni so izdatki precej razdrobljeni. Prihaja do prekrivanja zmogljivosti virov, potem je očitna tudi odsotnost komplementarnosti med sistemi, ki že obstajajo, nekje do 200 milijard evrov sredstev se prekriva, prihaja do zelo dragega podvajanja vojaških zmogljivosti. Če bi želeli bolj smotrno uporabljati denar, potem bomo morali poskrbeti za boljše sodelovanje, to je nova paradigma, na takšen način bomo tudi zagotovili evropsko dodano vrednost. Obstaja nekaj novih in obnovljenih instrumentov. Imamo Evropski obrambni sklad, ta ponuja nepovratna sredstva za raziskave in razvoj na področju obrambnih tehnologij in proizvodov nekje 13 milijard naj bi bil vreden ta sklad v naslednjem večletnem finančnem okviru, potem je tu mirovni sklad, ki se financira izven proračuna v vrednosti 10,5 milijard evrov in vojaška mobilnost, tudi to je del instrumenta za povezovanje Evrope, 6,5 milijard za naslednji večletni finančni okvir. Ti in drugi instrumenti bi nam morali pomagati pri doseganju skupnega cilja, to pa je, da se hitro razvije tako varnostna kot obramna politika, da okrepimo in ohranimo varnost državljanov. To je na vse zadnje osnovna temeljna naloga vseh politikov. Pripričana sem, da so to tematike, o katerih se bomo danes pogovarjali z našimi cenjenimi gosti. Zelo vesela sem, da lahko danes popovdne predstavim gospoda Pedra Sančesa, namestnika direktorja v službi za zunanje delovanje. Odgovoren je za skupno varnost in obramno politiko. Ukvarja se predvsem s financiranjem te politike. Resnično vas prisrčno pozdravljam in vam kot prvemu tudi predajam besedo, gospod Serano. Čmena. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa, gospod eh, predsednik. V veliko veselje mi je, da sem danes popovdne lahko z vami. Prisrčna hvala tako vam, kot tudi celotnemu odboru za to priložnost, da predstavimo zadnji razvoj dogodkov, gre za pomembne stvari in z veseljem bomo zbirali tudi podporo strani Evropskega parlamenta. Vesel sem, da sem skupaj s eh, Silvanom Bresom in s Hilde Hardeman tu prisoten, z obema sodelujemo na tem področju, kot ste rekli sami, gospa predsedujoča. Pomembno je, da se pogovorimo o tem, kako izboljšati varnost državljanov. V zadnjih nekaj letih smo vložili veliko truda, se podali v to smer, skušali smo izboljšati obramne instrumente. Ne smemo pa pozabiti, da obramba in varnost presegata zgolj obrambno in varnostno politiko večina prizadevanj Evropske unije na področju sodelovanja, humanitarne podpore, izboljšanega upravljanja, boja za človekove pravice posod po svetu predstavljajo ključne elemente tudi z vidika naše varnostne in mirovne agende. Skoraj da enako pomembno je to, kot tisto, kar počnemo na področju obrambe kot takšne. Želimo pa biti verodostojen akter na področju obrambe obrambni vidiki so včasih nekoliko neprijetni, veliko bomo morali še vložiti, kot je rekla že predsedujoča, kolektivno bomo morali porabiti več, pa tudi bolje. Evropska unija je v tem kolektivnem poskusu sodelovanja skušala državam pomagati, kako porabiti več denarja, kako bolje porabiti ta denar v skupnem sodelovanju. To je ta inovativen pristop. Krepiti želimo obrambno industrijo, obrambno tehnologijo, skrbeti za interoperabilnost med državami članicami. To sta bili dve ključni vprašanji, s katerimi smo se ukvarjali. To področje je zelo široko, vem, da bodo kolegi naslovili nekoliko bolj podrobno nekatera vprašanja. Sam bi predstavil širši okvir. Tri ključna poglavja omenjam kajti tu smo bili najbolj dejavni v zadnjih letih. Najprej razvoj obrambnih zmogljivosti. Številne pobude smo sprožili na tem področju, oba sta omenila nekatere od teh pobud, naprimer stalno strukturirano sodelovanje ali pesko, zato da se razvijajo projekti za razvoj zmogljivosti in tudi za uporabo teh skupnih zmogljivosti. Poskrbeti moramo, da zmogljivosti lahko delujejo usporedno. Potem obrambni sklad. Tu smo naredili velik preboj naprej. Komisija je vzpostavila sklad, ki bo omogočil financiranje obrambnih raziskav in razvoj zmogljivosti do ravni prototipa. Potem usklajen letni pregled na področju obrambe, skupni načrti za zmogljivosti in načrt zmogljivosti. V teh načrtih bomo opredelili skupne potrebe, kaj moramo skupaj proizvesti kot države članice Evropske unije, tako da bo zadeva v interesu Evropske unije. Potem je tu mehanizem usklejenega delovanja, ki bo omogočil, da preverimo, ali gremo v pravo smer, identificirali bomo ustrezne projekte. Stalno strukturirano sodelovanje že izpostavlja nekatere takšne projekte. Evropski obrambni sklad bo zagotovil finančne sredstva za projekte PESCO in druge projekte, da se bo okrepila industrijska zmogljivost evropskih držav na področju obrambe. Zagotoviti moramo financiranje za projekte, ki so pomembni z vidika skupnih potreb, ki smo jih opredelili kot Evropska unija. Veliko se ukvarjamo s temi vprašanji. Pozdravljam seveda tudi delo predsednika komisije. Prvič se je zgodilo, da imamo zdaj v večletnem finančnem okviru tudi naslov o varnosti in obrambi, posebno poglavje. Silvano bo verjetno več povedal o tem, zato bi to tematiko sam zdaj zaključil, jo bo sam nadalje razvil. Torej, Evropski obrambni sklad je tudi pomemben, delamo tudi na vojaški mobilnosti, o tem bo verjetno govorila Hilde, zato se ne bom spuščal v to. Glede vojaške mobilnosti, Pomembno je, da zagotovimo nemoten premik enot posod po Evropi. To je zelo pomembno za Evropsko unijo, če želi napotiti svoje misije. To je pomembno tudi za ključne partnerje Evropske unije, naprimer NATO. Tako bomo lažje zagotovili zmogljivosti za soočanje z izzivi, zlasti na vzhodu celine. posodobili bomo tudi infrastrukturo, jo nadgradili, tudi pravne ovire in oska grla je treba odpraviti, ko gre za poenostavljeno napotovanje sil po Evropi in izven Evrope. Potem so pa tu še naše lastne strukture v smislu naših zmogljivosti za napotitev misij in operacij. Tu smo dosegli velik napredek z OH Baku, ko gre za vojaške operacije, ko gre za zmogljivosti za vojaške napotitve, tudi ko gre za civilne zmogljivosti, kaj lahko države članice dajo na voljo Evropske unije, kako okrepiti civilno sodelovanje, povezava med instrumenti na področju notranje in zonanje varnosti. Sam se bom osredotočil v tej predstavitvi predvsem na Evropski mirovni sklad, ki ste ga tudi omenili, To je zelo inovativen instrument, ki gradi na obstoječih mehanizmih na Ateni, na Afriškem skladu za mir, pa tudi na drugih elementih. CBSD se je to do sedaj imenovalo, naprimer razvoj zmogljivosti za varnost in obrambo. Tako da smo nekoliko preoblikovali ta naslov, vključili obrambo. Potem pa še zadnja pripomba glede treh pomembnih poglavij. Sodelovanje s partnerji je zelo pomembno. Želimo biti učinkoviti pri izvajanju varnostno-obrambne agende, sodelovati moramo s partnerji. Sodelovanje z NATO je v zadnjih letih bilo zelo aktivno, se je okrepilo. Danes se bo podpisala nova skupna izjava. Predsednik sveta, komisije in generalni sekretar NATO bodo podpisali, podpisali to izjavo. Ta izjava povzema vse dogodke v zadnjih letih, je pa usmerjena tudi v prihodnost. Potem je tu še dvostebrna struktura. Evropska unija in NATO bosta nosila svojo težo, svoj del odgovornosti na področju obrambe skoraj da bi rekel nekaj, kar ne bi smel, ampak mislim, da bi morali biti ponosni na vse to, kar smo z NATO-om uspeli zgraditi v zadnjih letih. Bom kolegom prepustil Silvano in Hilde sta bolj kvalificirana za to, da pojasnita novo arhitekturo večletnega finančnega okvira tudi v smislu, kaj smo že razvili, kaj nameravamo še razviti na področju varnosti in obrambe, kaj sodi znotraj proračuna Evropske unije, naprimer Evropski obramni sklad, potem eh, vojaška mobilnost, proračun za varnostno in obramno politiko, civilne misije in operacije so pomembne. Oba boste gotovo povedala še kaj več in pa ICSP. Mislim, da se je tudi to pokazalo za zelo dragocen instrument. To bomo zdaj vključili v NDICI, kot to imenujemo. Hilde bo to omenila, zato bom sam naredil piko. Morda sem že zdaj predolgo govoril, preveč govoril, ampak glede tega Evropskega mirovnega sklada. Dovolj instrumentov imamo znotraj proračuna. Vse smo temeljili na mehanizmu Atena, zlasti, ko gre za vojaške operacije in misije. Upoštevali smo tudi izkušnje pri Afriškem mirovnem skladu, kako smo tam ustvarjali partnerstvo, navedli nekaj pogojev skušamo tudi preseči omejitve, ki trenutno vladajo pri trenutno veljavnih eh, finančnih instrumentih. Želimo zagotoviti več finančnih sredstev za vojaške operacije v okviru skupne obramne in varnostne politike. Poskrbeti moramo tudi za opremljanje partnerjev. To so trije pomembni elementi. Evropskega obrambnega sklada, imamo svoje vojaške misije in operacije, to je zelo pomembno. Preko Evropskega mirovnega sklada gre za sklad izven proračuna, 10,5 milijard evrov je predvidenih za sedemletno obdobje. Ta nam bo omogočil, da financiramo operacije in misije skupne varnostne in obramne politike, istočasno pa temelji na že obstoječem skladu, kar pomeni, da ne bomo ob vsakršni pripravi operacije morali iskati novih virov, ker bodo sredstva na voljo. Dostopnost sredstev bo večja, predvidljivost bo bolj zagotovljena, ker bomo naprej vedeli, kaj financiramo, ter solidarnost. Želimo povečati skupne stroške, to je ključni element v tem predlogu, ko gre za vojaške visije, misije v okviru skupne varnostne in obramne politike. Mislim, da bi morali več skupaj prispevati k obrambnim prizadevanjem Evropske unije. V mislih imam ne zgolj tiste države, ki stalno nosijo večji delež bremena za financiranje teh operacij. To obremenitev bi morali razporediti nekoliko bolj enakomerno med vse države, tudi tiste, ki ne pošiljajo svojih vojakov v misije. Predlog visoke predstavnice pravi, da naj bi financirali do 40 odstotkov teh stroškov skupaj, ne zgolj 5 do 15 odstotkov, kot to velja zdaj. Opravili bomo razpravo od spodaj na vzgor, kaj naj bodo ti skupni stroški, potem bomo šli seveda tudi od zgoraj na vzdolj, v smislu, kolik še naj bo ta delež skupnih operacij, ki jih želimo skupaj financirati. Ko bo sprejeta politična odločitev, pa se bomo odločili o tem, kaj bomo financirali. To bo zelo pomemben korak na področju solidarnosti, ko gre za financiranje evropske obrambe. Drugo pomembno poglavje je podpora operacij, ki jih izvajo partnerji. V primerjavi z Afriškim mirovnim skladom pri tem velja, da zadeve ne bodo omejene na afriško celino, mimo grede Afriški mirovni sklad, če bo EDF postal del proračuna bomo morali najti rešitev za financiranje teh operacij. Govorimo o financiranju Amisona v Somaliji, potem skupnih enot eh, petih sahelskih držav, potem MNJTF, gre za boj proti Boko Haramu. Vse te operacije so ključne z vidika evropske varnosti, z vidika miru in stabilnosti v Afriki. Zavedati se moramo, kaj bomo počeli na splošno gledano, kako bomo prispevali k mednarodnemu miru in stabilnosti, kako bomo neposredno prispevali k varnosti Evrope. Še enkrat. Zagotovili si bomo instrument, ki ne bo namenjen zgolj Afriki. Ne vem, lahko se bomo sleko prej morali vključiti tudi na druga področja. Vse skupaj ne bo omejeno zgolj na operacije, ki so del afriške unije in skupnih dogovorjenih operacij. V Somaliji trenutno ugotavljamo, da imamo težave, ko gre za ta prehod zamisona na somalske oborožene sile. Trenutni afriški mirovni sklad ne omogoča financiranja vojaških enot v Somaliji. Somalci pravijo, ja, želite, da prevzamemo nove naloge, stabilizacija bo potekala tudi preko prehoda za misona na obrožene somalske sile, ampak nimamo na voljo sredstvo, da bi financirali somalsko nacionalno vojsko. Seveda, to niso enostavno vprašanje, tudi če gre za partnerske države. Zagotoviti je treba ustrezne zaščite, jamstva, nadzor. Tudi o tem se seveda pogovarjamo. Če pa nam tega ne bo uspelo storiti, bomo imeli hudo vrzel. Potem je pa pomemben vidik tudi ta, da skušamo partnerjem pomagati pri vojaški opremi. Pri veljavnih instrumentih so se pojavljale težave s tem v zvezi, zato ker je šlo večinoma za proračunske instrumente, enako velja tudi za. Afriški mirovni sklad. V Centralni Afriški republiki naprimer nismo uspeli financirati orožja za vojaške enote v tej državi in to je povzročilo težave tudi pri naših prizadevanjih, da zagotovimo stabilnost in mir v Centralno Afriški republiki. Se pravi, potrebujemo nov instrument, ki nam bo omogočil, da to storimo. Zelo občutljivo vprašanje, veliko nadzora, mehanizmov bo treba vključiti da se bodo sredstva pravilno porabljala in ne na tak način, da bi to kakorkoli škodovalo stabilnosti, demokraciji, človekovim pravicam. Trudili se bomo za to, če pa tega ne bomo storili, pa nikakor ne bomo pomagali ne demokraciji, ne stabilnosti, ne človekovim pravicam. Vidimo, kakšne so posledice tega, da nismo uspeli do zdaj storiti vsega tega. To so torej ključni elementi tega novega instrumenta, gre za inovativno zadevo. Mislim, da smo se prvič poslužili člena iz pogodbe, ki omogoča visoki predstavnici, da poda predlog ob podpori komisije. Čestitke komisiji, tudi Hilde. Hilde je delala na tem, borili smo se za predlog, ki bo vodotesen, ki zagotavlja vsa jamstva, tudi z vidika financiranja. Želeli smo zagotoviti večjo verodostojnost vsem tem prizadevanjem predlog visoke predstavnice bo FPI-ju predal finančno upravljanje sklada, predloge pa bo podala bodi si visoka predstavnica, bodi si služba za zunanje delovanje kako se bo uporabljal ta sklad. Odločitve s tem v zvezi bodo spremljale države članice. Pri preomenjenih treh poglavjih bo odločal svet, torej države članice. Države članice bodo zastopene tudi v upravnem odboru, kar zadeva operacije, vojaške operacije v okviru te politike. Sprejemanje odločitev bo potekalo soglasno pri drugih dveh poglavjih pa bo to kvalificirana večina, ker je bila takšna praksa tudi v preteklosti. Finančna administracija pa bo v rokah FPI-ja. Sprejeti bomo morali finančno uredbo, sicer ne takšne kot pri EDF-u, bo pa to odbor sprejel, zunanji revizijski mehanizem pa bo seveda v rokah Evropskega računskega sodišča. Instrument je bil omejen na Afriko, zato ker je po našem mnenju Afrika ključni teren, kjer se lahko izvajo operacije v okviru tega mehanizma. To se omenja tudi v preambuli in v drugih dokumentih. Kar pa zadeva finančni vidik, teh 10,5 milijard, to ni padlo z neba. Ta sredstva smo zagotovili na podlagi trenutnih izkušenj, več vam lahko povem kasneje, če boste zastavili kakšno vprašanje. Je pa to vključeno v razprave o večletnem finančnem okviru. Res je to del proračuna, ampak vse skupaj je to del skupne ovojnice ki bo namenjena za evropski proračun. Države članice bi morale na vse skupaj gledati na tak način. Se upravičujem, ker sem bil dolg. Hvala še enkrat za podano priložnost. Res sem vesel, da sem danes tu z vami, z dragimi cenjenimi kolegi in sem vam na voljo kot vedno. Hvala. Brunner, and, uh,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 celotno, celotne raziskave in tako, kako se denarje porablja torej, pri obrambi in raziskovanju. V ZDA obstaja približno 30 različnih eh, sistemov orožja, ki se razvijajo v Evropski uniji, pa veliko več, z kar 178 različnih orožnih sistemov. Kar se tiče teh pripravljalnih ukrepov. Tukaj torej, smo se že dogovorili glede prvih takšnih programov. To je povezano predvsem z brezpilotnimi letali in podmornicami, ki se sedaj podrobno raziskujejo in tu smo povečali sodelovanje na tem področju. Prav zato bi pozdravil tudi konstruktivni pristop parlamenta glede industrijskega razvojnega programa. Ta je bil sprejet pred kratkim in kakovost pogajen tukaj je bila zelo visoka. Z proračunskega vidika je na voljo 500 milijonov za obdobje 2019 eh, do 2020. Na tak način bomo vzpodbudili države članice k sodelovanju pri teh programih in pričakujemo, da bo z njihove strani prišlo vsaj še 2 milijardi evrov sredstev. Na tak način bi se lahko sredotočili na projekte, ki so v skupnem interesu. S tem bi razvili skupne projekte, ki bodo bolj učinkoviti. potem pa podlaga za predlog v okviru naslednjega večletnega finančnega okvira. Tukaj je obramba dobila tudi novo dimenzijo in novo razsežnost, kar se tiče prioritet. Z ozirom na to, kaj se dogaja v soseščini Evropske unije, seveda smo se tukaj dotaknili tudi strukturnih eh, sprememb. Sedaj imamo specifično proračunsko postavko, ki je namenjena varnosti in obrambi znotraj večletnega finančnega okvira. In v tej postavki bomo imeli poseben grost, ki je namenjen obrambi. V tem grozdu imamo dva ločena elementa. En je povezan z obrambnimi raziskavami, tukaj imamo 4,1 milijarde in potem drugi del, kjer imamo skoraj 9 milijonov, 9 eh, milijard na voljo za druge raziskave. Namen je, da bi na ravni Evropske unije razvili strateško avtonomnost. Vprašanje pa je tudi, kako konkurenčen je obrambni sektor Evropske unije. Naš cilj je, da promoviramo tehnološke inovacije in raziskave na tem področju, torej ko gre za obrambo. Okrepiti želimo sinergije med različnimi akteri, ki delujejo na področju obrambe Evropske unije. Poleg tega pa želimo okrepiti tudi sinergije med različnimi politikami. Kolega je prej omenjal naprimer vprašanje varnosti ki je zelo široko. Ukrepi Evropske unije morajo biti konsistentni pri vseh tih različnih politikah. Kar se tiče sinergij, no seveda obstajajo sinergije tudi z drugimi politikami, ki obstajajo na evropski ravni, naprimer, predvsem, ko gre za raziskovalne politike. Gotovo bo namreč prihajalo do različnih usporednic eh, in povezav, ko gre za raziskave za vojaške namene in za civilne namene. V drugih državah že obstajajo podobni primeri, naprimer internet je bil v bistvu na začetku vojaška tehnologija, potem pa je seveda popolnoma prešel v civilno uporabo. Verjetno se bo podobno dogajalo tudi v prihodnosti. Potem imamo tukaj tudi sinergije z vesolskim programom, naprimer, ko gre za globalni navigacijski, navigacijski sistem. Potem imamo povezave z kibernetsko varnostjo in z predlaganim programom Digitalna Evropa. Ta program je predlagan za eh, naslednji večletni finančni okvir. Potem pa imamo tudi sinergije za programe za raziskave v pomorstvu, potem eh, pa tudi za civilno in vojaško pomorsko politiko. Nasplošno gledano bo na voljo približno 19,5 milijard evrov za ta obrambni grost v večletnem finančnem okvirju. Temu moramo dodati še 10,5 milijard za Evropski mirovni sklad, ki se bo financiral izven proračuna. Zakaj je proračunska stra struktura takšna? obstajajo omejitve glede tega, kaj lahko evropski proračun plačuje in to je zapisano v pogodbi. Te omejitve so zapisane v pogodbi. Evropski proračun ne sme financirati stvari, ki imajo izključne, torej programe, ki imajo izključni vojaški ali obramni cilj. Obstajajo torej določena področja, ki so izključena iz financiranja preko evropskega proračuna naprimer, ko gre za uh, industrijski obramni sektor v Uniji in njihove raziskave. Kolega pred menoj je že govoril o določenih omejitvah, ki obstajajo glede evropskega proračuna in financiranja iz njega. Predlog za MFF, pa tudi predlog za mirovni sklad, pa je nekaj, kar moramo razumeti skupaj. Torej, to sta dva eno predloga, ki drug drugega dopolnjujeta. Vem, da predsednik Artuji ni navdušen nad tem, da bi se financiralo inštrumente, ki so izven eh, proračuna samega, ampak vseeno mislim, da moramo upoštevati regulatorni okvir, znotraj katerega delujemo. Upoštevati pa moramo tudi, kako lahko najbolj učinkovito uporabimo sredstva, ki so na voljo. Potem pa, kar se tiče intenzivnosti podpore in eh, spodbujanja sodelovanja na ravni Evropske unije, predvsem glede razvoja zmogljivosti, tukaj bo stopnja intenzivnosti podpore strani Evropske unije različna, odvisno od razvojne stopnje. V raziskovalni stopnji, naprimer, ko se razvijajo prototipi, pred razvitim prototipom je lahko podpora tudi 100-odstotna, potem, ko pa se razvije prvi prototip in bliže kot je lansiranje izdelka na trg, pa bo sofinanciranje morda 20 odstotkov celotnih stroškov. Potem pa je lahko spet okrog 80 odstotkov, naprimer, ko gre za certificiranje. Če želimo uvesti nekakšen element vzpodbude za sodelovanje, smo predvideli uh, v ta namen določene, določene namenska sredstva. Pri skupnih projektih imamo 10 odstotnih točk bonusa, ki ga je mogoče dodeliti. Enako velja tudi za projekte, ki vzpodbujajo čezmejno sodelovanje za majhne in srednje velika podjetja. Torej tudi takšni projekti bodo imeli neko spodbudo za to, da se razvija strukture in povezovanje teh struktur po Evropski uniji. Za konec bi dodal samo še nekaj glede izvajanja. Če želimo, da Evropski obrambni sklad financira projekte, moramo izpolniti določene minimalne zahteve vsaj tri udeleženci iz vsaj treh držav članic. Torej, osredotočamo se res na čezmejno sodelovanje v vsej Evropski uniji. Potem udeleženci morajo imeti sedež v Evropski uniji in ne smejo imeti nadzornega organa izven Evropske unije. Kar se tiče uprave, gre za neposredno upravljanje strani komisije pri teh projektih. Izvajanje bo organizirano s pomočjo letnih in večletnih delovnih načrtov. Kot je povedal kolega Serrano pred menoj, bodo te projekte ocenjevali strokovnjaki in sodelavci na komisiji. Dodal bi še nekaj glede vojaške mobilnosti. Tukaj imamo 6,5 milijarde evrov, ki so na voljo poleg že obstoječih 13 eh, milijard iz Evropskega obrambnega sklada. Skupaj je to skoraj 20 milijard evrov v času naslednjega večletnega finančnega okvirja. Razlog za posredovanje na evropski ravni je naslednji. Izkoristiti želimo sinergije, ki obstajajo med evropskimi infrastrukturnimi projekti, ki imajo dvojno uporabo, torej uporabo tako za civilne namene, kot tudi za projekte, ki omogočajo mobilnost vojaških enot in vojaške opreme znotraj Evropske unije. Zato bo tudi namenjenih teh 6,5 milijard evrov. Vzpodbuditi želimo sodelovanje, ne glede na to, ali gre za vajo ali pa za uh, nujno situacijo, in upajmo, da to, do tega ne bo prišlo, ampak tudi v primeru vojne. Proračunsko gledano je to seveda povezano z čezmejnim uh, eh, vseevropsko mrežo, vseevropsko mrežo za prevoz. Torej. To je vključeno v orodje za povezovanje Evrope znotraj. Um, naslova za prevoz. Opravičujem se, če sem govoril predolgo, tukaj pa bi se ustavil, tako da lahko odgovorim še na kakšno vprašanje. Hvala. Najlepša hvala. Pripričana sem, da bo kar nekaj vprašanj. Z nami je pa še tretji govornik oziroma govornica, gospa Hilde Haudeman, vodja kom službe na Komisiji za instrumente zunanje politike. Vaše delo je izjemno pomembno, predvsem, ko gre za uporabo evropskih uh, skladov, evropskih sredstev za zunanje misije. Izvolite. Najlepša hvala, hvala gospod predsedujoča, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani poslanci. Veliko veselje mi je, da sem lahko danes tukaj in prispevam k tej razpravi osredotočila bi se na eh, evropsko mirovno pomoč znotraj širšega odkvira za zagotavljanje stabilnosti in obrambe Evropske unije. Dopolnila bi to, kar je Petro Serano povedal o Evropskem obrambnem skladu in sicer bi se osredotočila na vprašanje upravljanja. Služba za eh, zunanje politične instrumente, ki jo vodim, zagotavlja uporabo civilnih instrumentov za preprečevanje konfliktov, stabilnost in mir. Naši uspehi so številčni in eh, poleg tega lahko zagotovim, da smo zelo kreativni in učinkoviti pri našem delovanju. Že sedaj preko evropskega proračuna uporabljamo različne uh, inštrumente mehanizem za stabilnost in mir, ki omogoča posredovanje v kriznih situacijah. In lani smo kot rezultat zelo tesnega in dobrega sodelovanja med Evropskim parlamentom, svetom, Evropsko komisijo in službo za zunanje delovanje dosegli odličen rezultat. Namreč sedaj znotraj mehanizma za zagotavljanje stabilnosti in miru sodelujemo tudi z vojaškimi akterji, predvsem, ko gre za tako imenovane misije CBSD, ko gre za razvoj in vojaško pomoč. Poznate posebne pogoje, pod katerimi je CBSD mogoče uporabiti, če gre za resno grožnjo za državne inštitucije, ali pa za zaščito človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Drugič, v primeru, ko so vojaški akteri edini, ki lahko izvedejo določene razvojne operacije v nekih okoliščinah. Tretjič, kadar obstaja dogovor med Evropsko unijo in zadevno državo članico, da so vojaški akteri nujni za to, da zagotovimo trajnostni razvoj prvi projekt eh, pod eh, okriljem te nove možnosti CPSD je že na poti. Hitri odzivi morajo biti vsekakor ključni del našega delovanja tudi po letu 2020 in eh, reforma instrumenta za sosedsko posredovanje in razvojno pomoč mora nujno vključevati tak instrument za hitro posredovanje. Mi podpiramo tudi civilne misije CBSD, ki so lahko hitro napotene in lahko izpolnjujejo različne vloge, odvisne od tega, kakšen je mandat in v kakšnih pogojih delujejo. Te misije so pogosto uh, napotene v krizne situacije in v različna žarišča po svetu. Misije CS, CBSD so Eh, torej obstaja veliko popraševanje po njih, glede na to, da se Evropa kot pomemben akter vključuje v različne konflikte. Podpiramo vašo podporo, namreč le, če bomo imeli dovolj finančnih sredstev, bomo lahko zadovoljili potrebo po teh CBSD misijah. Proračun, s pomočjo katerega financiramo te misije, mora ostati še naprej ločen element v okviru naslednjega MFF-ja. Tako je tudi predlagala komisija in to si želimo, da bi res tako ostalo. Predlagamo, da bi povečali količino sredstev, ki so na voljo. Ampak, seveda obstaja, ampak. Ne glede na to, kako koristen in eh, pomemben je ta instrument znotraj evropskega proračuna, in komisija predlaga, da bi ta instrument ohranili in ga še okrepili znotraj naslednjega MFF-a. Ampak, seveda, kot je povedal Silvano Presa, tukaj nimamo dovolj možnosti za ukrepanje, predvsem, ko gre za ukrepe z jasnimi vojaškimi in obrambnimi posledicami. Tukaj imamo en aspekt, ta aspekt pa moramo dopolniti tudi s proračunom, ki bo omogočal pobude z jasnim vojaškim ali obrambnim karakterjem. Naša služba pripravlja eh, misije, ki omogočajo takšno posredovanje. Visoka predstavnica je že povedala, da namerava službi za eh, storitve v okviru zunanje politike tudi eh, spodbuditi, da obravnava naslednje eh, mehanizme glede obrambnega sklada. Naša služba je neposredno odgovorna visoki predstavnici. Poleg tega pa je naša vloga tudi pri eh, upravljanju proračuna CBSD tista, ki našo službo ki naši službi omogoča, da ima prave izkušnje in znanje, da prevzame to novo vlogo. Brez težav bomo vključili to novo nalogo med naše že obstoječe naloge in tako bomo zagotovili eh, celovitost ter kohezijo med posameznimi eh, programi. Vojaškim akterjem moramo omogočiti um, izgradnjo zmogljivosti in na tak način bomo lahko pod, nudili podporo v primerih, ko zelo stroga pravila trenutnih programov tega ne omogočajo. CBSD namreč ne more zagotavljati vojaške opreme. Ta dva mehanizma za financiranje torej ne, boda, ne bosta prekrivna, ampak se bosta dopolnjevala. Če zaključim, te nove strukture, ki so predlagane znotraj naslednjega MFF-a, in evropskega mirovne pomoči, se bodo dopolnjevale in nam bodo omogočale, da razvijemo sinergije znotraj naše službe in tako omogočimo učinkovito ter odzivno eh, pomoč znotraj naših prioritet na zunanji in varnostni politiki. Seveda so tukaj potrebne uh, strateške in politične odločitve. Zagotoviti moramo, da bo Evropska unija imela vsa orodja za to, da prevzame uh, vse aspekte svoje vloge na področju zagotavljanja varnosti za naše državljane. Hvala lepa za vašo pozornost in podporo. Hvala lepa vsem našim gostom. Sedaj pa lahko predsedovanje predam nazaj gospodu Artuju. Fumajte, ekspert, mašer. Alors on va donner la parole à ceux de nos collègues qui souhaitent s'exprimer. To pa je res primerno za strokovnjake, ta razprava. Besedo bom predali kolegom in kolegicam. Hvala vsem trem gostom. Sam uh, pozdravljam genialnost tega sistema ampak eh, sam sem tudi podpornik proračunske enotnosti. Proračun eh, mora biti za državljane eh, razumljiv, če pravimo, naprimer, da si prizadevamo za obrambo, ampak dejansko ti instrumenti ne sodijo v proračun, je to problematično. Na nek način moramo Evropo predstaviti jasno našim državljanom in državljankam. Začela bo gospod Toma, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Poskušala bom eh, biti krajša kot eh, naši gostje, ampak ne vem, če mi bo uspelo. Najprej bi rada pozdravila Kler Moody spet v odboru za proračun. Veseli me, da vas eh, spet vidim tukaj. Osebno sem pripričana, da moramo razvijati evropski, evropsko obrambo, tako da moje vprašanje se nanašajo, ne nanašajo na to. Eh, tukaj pa smo danes v odboru za proračun, tudi zato, ker sem eh, sama vedno verjela v eh, pomen evropske obrambe, obenem pa je treba upoštevati trenutni geopolitični kontekst in ta zgolj potrjuje moja pripričanja. Odbor za proračun se torej ukvarja s temi vprašanji in zato se sama oglašam. Zdi se, da ste eh, pozabili eh, glasovanje parlamenta v zvezi s to temo. Najprej, kot je dejal predsednik Artui, smo z vidika proračuna eh, v zelo dvoličnem svetu. ko vidimo pogodbe, nečesa ne omogočajo, na to pa instrumente sprejmemo zunaj eh, proračuna. Eh, bodi si so države članice v nekaj eh, prepričane in lahko zato spremenimo pravila, ne moremo pa zaradi učinkovitosti posegati v to proračunsko enotnost. In to je problem, zato se strinjam s predsednikom Bratujem. Drugi problem so dohodki. Naj ponovim, podpiramo sicer same projekte, ampak vprašanje je, kje najti denar. Pošteno povedano je parlament malce utrujen. Včasih ne vemo več, kaj eh, lahko storimo, glede na to, da svet poziva k eh, vedno več porabe, brez da bi pokrili dohodkovno stran pravijo, porezali bomo obstoječi proračun, ne glede na to, kje in kako. Imamo ogromno prioritet in na to se znajdemo v absurdni situaciji. Imamo namreč večletni finančni okvir in vedno uh, znova režemo znotraj tega okvira, zato da najdemo sredstva za nove prioritete. Jutri bi to lahko naredili tudi za obrambo, naprimer izmislili si bomo neko novo prioriteto in porezali neko staro prioriteto. Ker denarja od drugot ne bo. To je velika težava. In skrbi nas potrebovanje solidarnega proračuna, ki postaja proračun za varnost in obrambo, kljub temu, da sama pravim, da potrebujemo sredstva za uh, to področje. Stališče parlamenta je bilo jasno sprejeto, jasno izpostavljeno. Mi se strinjamo z novimi prednostnimi nalogami, če se seveda proračun na to ustrezno poveča. To je bil naš predlog. Prejšnji teden je potekalo eno od eh, pripravljalnih glasovanj, kjer je bilo to, kar sem ravno kar povedala, spet potrjeno. Uporobili smo po eni strani rezerve, po drugi strani pa smo morali porezati instrument za povezovanje Evrope. V naslednjem večletnem finančnem okviru morate svetu povedati, da se to ne more nadaljevati v nedogled. Ne morejo spet posegati v kohezijsko politiko, naprimer v solidarnost, v Evropski socialni sklad, tako kot to počnejo danes. Parlament bo uh, tukaj zagovarjal jasno stališče. Imamo torej težavo s to dohodkovno stranjo. Ne gre za vsebino te teme, tega področja, gre za. Eh, enotnost proračuna, za iskrenost tega proračuna. Če imamo novo prioriteto, potem moramo najti nova sredstva za to prioriteto. Ne smemo uničiti proračuna za to, da pokrijemo novo prioriteto. Nisem si zapomnila eh, vaših imen, se upravičujem, ampak imam naslednje vprašanje. Nekdo je dejal, da imamo eh, dve eh, etapi, eh, komisija želi tri, še vedno smo zo, so, oziroma da gre za predlog dveh držav oziroma treh držav, ampak mi smo še vedno so zakonodajalec, zato me zanima, kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem. Gospod Boštinaro. Will, uh... Hvala lepa. Za začetek nekaj splošnih komentarjev. Sedaj bolj kot kadarkoli prej imamo jasno povezavo med kohezijsko politiko, zagotavljanjem kohezije med državami članicami in torej tem področjem varnosti in obrambe. Namreč, če bomo. Uh, obrambo dobro upravljali, bo to velika, velika politična naložba, ki bo povečala kohezijo med državami Evropske unije. Prav zato resnično podpiram to zamisel, da bi izgradili in ustvarili dejansko enotno eh, varnostno in obrambno politiko. Številke, ki jih eh, zaenkrat imamo, niso tako impresivne. Morda je res, da bomo imeli leta. Da bomo imeli le nekaj milijard na voljo za eh, obrambo, ampak eh, če temu dodamo še finančna sredstva držav članic, ki jih namenjajo obrambi, se to malce poveča. In mislim, da je to dober začetek, s katerim lahko otvorimo um, večletni finančni načrt. Komisijo in službo za zunanje de delovanje bi rad vprašal naslednje. Kaj so po vašem mnenju glavna področja, kjer bi morali začeti izvajati nove obrambne projekte? Po mojem mnenju je to namreč eh, še posebej vprašanje kibernetskih napadov in hibridnih, eh, hibridnih napadov. Tukaj se lahko države članice dobro združijo, združijo svoje sredstva in veliko bolj učinkovito delujejo. Na tak način se lahko veliko bolje obranimo. Trenutno namreč niti ena država članica ne more sama s svojimi um, sredstvi zagotoviti takšne obrambe. Tudi če si ogledate najbolj razvite države, ki imajo največ sredstev, kot so Francija, Nemčija in Združeno kraljestvo, vidimo, da tudi te države ne morejo same obraniti uh, se pred takšnimi napadi. Zato je edini odgovor skupna evropska obrambna politika. Poleg tega potrebujemo naložbe na področjih, kjer tehnologija hitro napreduje, kot so brezpilotna letala, laserji in druga področja, kjer lahko Evropa res eh, nekaj spremeni z svojimi znanji in tehnologijami. Države članice pa lahko potem to izvajajo. In tretjič, vojaška mobilnost. Kako mislite, da bo to eh, mogoče izvajati, glede na to, da obstajajo v parlamentu velike razlike glede tega, ali naj 10, 10 eh, milijard prenesemo na mehanizem za povezovanje Evrope ali ne? Potrebujemo namreč jasne kriterije, če želimo dostopati do orodja za povezovanje Evrope. Poleg tega potrebujemo tudi strateško načrtovanje, namreč eh, vojaška mobilnost mora biti oblikovana na tak način, da jo bomo uporabili tam, kjer je to najbolj potrebno. Predvčerajšnjim je kanclerka Merklova govorila o tem, da moramo združiti naše obrambne zmogljivosti, da jih moramo poslati v vzhodno Evropo, kjer obstaja neposredna varnostna grožnja strani Rusije. Strateško, načr strateško načrtovanje in sodelovanje vseh vključenih držav članic je tukaj ključno. Tukaj moramo delovati dolgoročno, namreč, če bomo kratkoročno zapolnjevali vrzeli, to ne bo dovolj. Enotno moramo nastopiti in skupaj načrtovati, le tako bomo lahko mi kot celina lahko prenašali tako. Um, vojaške enote, kot tudi opremo tja, kjer je to najbolj potrebno. In prav zato imam vprašanje za službo za zunanje delovanje. Zanima me, ali boste spremenili protokole. Ne gre namreč samo za prevoz vojaških tovornjakov, tankov in tako naprej, gre tudi za vojaške enote. Te morajo biti hitro prenosljive, hitro mobilne. Ne moremo. Uh, razmišljati na tak način, da si bomo sedaj vzeli odmor za kavo in potem bomo razmislili o tem, kam bodo šle naše enote. Ne, potrebujemo protokole za to, da bo to eh, omogočeno hitro, da bomo učinkovito in hitro predstavljali naše vojaške enote. Komisijo in svet uspodbujam k temu, da nastopite aktivno zoper različnim. Eh, Zopr različne spore in eh, razhajanja med državami članicami. Le na tak način lahko dobimo obrambno politiko, ki bo koristila Evropski uniji in ki bo še poglobila Evropsko unijo ter jo naredila bolj učinkovito. Želi še kdo besedo? Gospod Tarant. Uh, Hvala, gospod predsednik. Danes sem tukaj nekako v dveh funkcijah, namreč eh, nadomeščam tudi kolegico Valero iz eh, odbora Sede. Poleg tega pa sem jaz tukaj kot eh, eh član odbora Bač in želim, da se seveda znižajo izdatki. Ima pa tri vprašanja. Za današnji sestanek je bil pripravljen dokument in tam se sklicujemo na um, cilj dvodstotnih izdatkov BDP za NATO. Argument je, da bi Evropski obrambni sklad in drugi instrumenti znotraj MFF-a omogočili, da dosežemo ta cilj glede naših prispevkov za NATO. Za tiste države članice, ki niso uh, v NATO, naprimer Švedska, Avstrija, Irska in Finska, bi lahko tukaj imele kar nekaj um, zakonodajnih težav, kako bi lahko preko evropskega proračuna prispevali k proračunu eh, oziroma prispevali k NATO in k temu, da se doseže cilj za prispevke k NATO. Drugič, kolektivna teritorijalna obramba. Vrh NATO eh, se odvija prav te dni in eh, to je njihova naloga. V pogodbi se to ne omenja, novi instrumenti znotraj MFF-a pa so namenjeni prav temu. Zanima me torej, kako boste zagotovili, da bodo eh, nadaljne naložbe znotraj Evropskega vladnega sklada res eh, služile nalogam, ki so opisane v pogodbah. In še tretjič, vojaška mobilnost. Razmišljamo o tem, da bi vzeli finančna sredstva mehanizmu za povezovanje Evrope. Za mnoge to pomeni, da bi morali tanke iz zahodnih držav prestaviti v vzhodne države, naprimer preko železnice ali kaj takšnega. Ampak to eh, me prive, privede do spornega primera Rail Baltica. Komisija namreč trdi, da je to železnica, s pomočjo katerih lahko eh, pripeljemo voljaške zmogljivosti v baltske države. Pred 110 leti so takšni vojaški vlaki lahko res eh, spremenili situacijo na bojišču v primeru vojne, ampak časi so se spremenili ta finančna sredstva za Rail Baltic lahko v bistvu vzamemo iz eh, baltskih držav, namreč tukaj posreduje tudi Kitajska in eh, ne vem, kako bo to. No, sedaj govorim o mojem imenu, ne o imenu gospe Valero. Evropska obramba je ključnega pomena in zato moramo odpraviti to nezaupanje, ki še obstaja med nami. Razviti moramo zmogljivosti in vsak eh, cent, ki ga tukaj namenimo, je dobro eh, porabljen. Ampak samo v primeru, če ta denar namenjamo obrambi, ne pa temu, da se prenovi eh, zgradba Polonris Park tukaj v Bruslju. V tej, Bruslju, v tej stavbi sicer sedi veliko prijat, prijaznih in prijetnih ljudi, ampak ti ljudje ne morejo nič narediti za našo obrambo. Hvala. Merci, monsieur Tarrant. Qui d'autre Hvala, gospod Tarrant. Še kdo? Nihče drug ne prosi za besedo. Zato bi sam najprej pozdravil pedagoško plat dokumenta, ki ga je pripravila direkcija za proračun. Komisija, mislim, da dobro ilustrira stanje. 178 eh, tipov orožja v Evropi, 30 v ZDA, 17 eh, eh, tipov določenih ladij, ena v ZDA. Ogromne razlike torej. Zdi se, da evropejci eh, kupujejo vojaško opremo v ZDA, ampak eh, kakšni so tipi orožja eh, iz te tabele, ki so evropski in kateri so tisti, ki smo jih kupili v ZDA ali drugot. Dobro je imeti pesko, ampak če članice peska še naprej kupujejo rakete Patriot ali pa uh, drugo orožje v ZDA, potem uh, je vprašanje, kje se skriva ta evropski duh. Še eno vprašanje v zvezi s peskom, ali imamo specifični proračun za upravljanje s peskom, kako vse skupaj poteka, če ni specifičnega proračuna. Prav partnerstvo, sodelovanje in tako naprej, ampak kakšna je proračunska eh, zgodba za peskom? Moje tretje vprašanje se nanaša na pogodbe. Tukaj smo kot predstavniki evropskih državljanov in državljank. Ukvarjamo se eh, z nečem, kar se skriva nekje na robu eh, pogodb. Eh, veliko prednosti bi imel evropski obramni sistem, a ne bi bilo torej treba izpostaviti potrebo po spremembi pogodb. Dobro je, da poskuša komisija narediti nek korak naprej, ampak ta politični problem je velik in mislim, da moramo v javni razpravi eh, vse skupaj dokazati, gre za vprašanje demokratične legitimnosti. Ne bom se vračal k eh, vprašanju proračunske enotnosti, to ste razumeli, eh, razumeli. Tukaj imamo neko celo konstelacijo instrumentov, mehanizmov, sistemov, skrbniških skladov in tako naprej. In objektivno gledano to ni berljivo, ni razumljivo za državljana. To je torej demokratičen problem. A nismo sposobni pojasniti, da uh, imamo neke ukrepe, ki se izvajo na nacionalni ravni, pa niso več učinkoviti in da bi bilo razumljivo in eh, modro prenesti ta sredstva na evropsko raven, uh, v evropski proračun, tako da bi s tem zagotovili večjo doslednost evropskega proračuna, obenem bi zmanjšali nacionalne proračune z tega vidika, uh, globalno gledano pa ne bi povečali porabe javnih sredstev v Evropi. No, hvala, z vami sem želel deliti svoje sanje. Alors, euh, madame, euh, monsieur. Gospa, gospodje, se želite odzvati na to, kar eh, so povedali oziroma smo povedali? Merci, merci beaucoup, monsieur le président. Gospod Serrano, najlepša hvala, najlepša hvala, gospod predsednik, hvala vsem poslancem in poslankam, ki ste nam zastavili eh, zelo pomembna vprašanja, na njih bomo tudi poskusili, poskusili eh, odgovoriti. Cilj seveda ni ta, da bi eh, prišlo do dodatnih eh, razlik oziroma razprti. Ne, prizadevamo si za konvergenco pri razvoju evropske obrambe. Mislim, da je za nami precej dolga pot teh zadnjih nekaj let. A smo to naredili zunaj pogodb? Mislim, da je odgovor ne, to smo naredili v okviru pogodb. Razlikovati pa je treba med eh, tem, kar je narejeno v okviru pogodb in kar financira proračun Evropske unije, in med tem, kar je izvedeno spet v okviru pogodb, ampak na to ni financirano prek evropskega proračuna. No, pojasnite sedaj to e, evropskim državljanom. To je težka naloga. V določeni fazi je treba evropskim državljanom in državljankam jasno povedati, kako stvari stojijo pri teh temeljnih vprašanjih. Razumem ta e, pravna, tehnična. E, pojasnila, ampak jasno argumentacijo je treba podati evropskim državljanom. Razumem, gospod predsednik. Na plečih politikov je, da to naredite. Mi smo eh, tukaj zato, da vam pomagamo in vas pri tem podpiramo. Z vami bomo seveda v polni meri sodelovali, če eh, našo pomoč pri tem potrebujete. Imamo stalno uh, strukturirano sodelovanje, to je protokol številka 10, uh, 46. člena pogodbe in to stalno strukturirano sodelovanje se napaja, se bo napajalo, zahvaljujoč eh, komisiji, uh, deloma tudi uh, z Evropskim uh, proračunom oziroma skladom to pa bo zgolj seveda nek delež sredstev. Takšna je pač realnost. To pa ne pomeni, da delamo zunaj pogodb, ne delamo v nekih temačnih eh, kotih in eh, krajih. Obstaja cel del pogodb, ki se ukvarja eh, z varnostno in obramno politiko in v okviru tega dela pogodb mi delujemo. pred nami je člen pogodbe, ki uvaja določene omejitve, tako kot to počnejo tudi drugi členi, dorekle so ga naše države članice, to je 42. člen, ki ne dovoli državam članicam, da eh, sprejmajo uh, eh, ukrepe v zvezi uh, eh, s porabo sredstev, kar bi imelo uh, Eh, učinek na eh, proračun. Komisija je pozitivno ustvarjalno tolmačila te določbe. Mislim, da so šli tako daleč, kot je pravna služba menila, da lahko gredo to prej eh, ni veljalo. Mislim, da smo torej naredili korak eh, naprej. Morda to še ni dovolj, morda niso vsi za mizo zadovoljni, ampak eh, to se je v zadnjih letih zgodilo. Namesto, da se osredotočamo na to, kako bomo nekaj financirali, gospod predsednik, vprašali ste, kje so finančna sredstva. No, velik del finančnih sredstev bodo še naprej prispevale države članice in to je pač realno stanje. Ali lahko naredimo še en korak naprej, vi ste govorili o vaših sanjah, tudi sam marsikaj uh, sanjam. Morda bomo nekoč stopili v prihodnost, ker bomo lahko povečali ta uh, del sredstev, ki uh, izhajajo iz proračuna Evropske unije. Morda uh, bomo spremenili uh, člen 41.2, eh, eh, ga bomo drugače tolmačili, eh, prilagodili. Zaenkrat pa moramo spoštovati omejitve tega pravnega okvira in tolmačenje tistih, ki imajo pravico do tolmačenja tovrstnih besedil. K drugim vprašanjem se bomo še vrnili, ampak kar se tega tiče, pač delamo v okviru tolmačenja teh določb v okviru eh, tega pravnega sistema, ki ga spoštujemo. Seveda pa poskušamo iti tako daleč, kot lahko znotraj tega okvira, spet glede na pravno tolmačenje, ki ga imamo na mizi. Več vprašanj smo dobili tudi v zvezi z dvema odstotkoma BDP, naprimer. Nekdo je vprašal, če Evropska unija prispeva k eh, cilju, ki ni cilj Evropske unije? Odgovor tukaj je jasen, odgovor je ne. Ta obveznost je obveznost držav članic, ki so tudi članice NATO. To ni obveznost, ki bi jo eh, morale upoštevati druge države članice. Je pa to nekaj, k čemur so se zavezale eh, države članice znotraj peska, stalnega eh, strukturiranega sodelovanja, tam imamo obveznosti in te obveznosti lahko povečajo porabo sredstev eh, kot takšno, ampak to so interne zaveze, ki niso povezane z NATO-om samim. Gre torej za ločen okvir. Zastavili ste tudi vprašanje v zvezi z mobilnostjo in z dvojno rabo to, kar počnemo na področju mobilnosti, stavi na dvojno rabo po eni strani. Pri mobilnosti poskušamo identificirati vojaške potrebe, eh, zato da bi na to poskrbeli za porazdelitev po Evropi. To počnemo v Evropski uniji, seveda sodelujemo eh, z NATO, upoštevamo njihove eh, potrebe, kot so bile izražene, je pa to nekaj internega, upoštevajoč potrebe NATO in na ta način bomo identificirali infrastrukturne potrebe. In sicer do septembra, gre za tehnične potrebe. Na to pa bo stekel postopek identifikacije, priprave predlogov, ki bomo lahko na to financirali s pomočjo proračun Evropske unije, sredstev, ki jih bo našla Evropska komisija in kot je dejal tudi svet, bomo predloge utemeljili na instrumentih eh, za, eh, dvojne, eh, za dvojno rabo. Ne gre zgolj za vojaški transport, gre tudi za potrebe civilnega transporta, civilnega prometa v Evropski uniji. To bomo financirali ampak eh, kolegi iz komisije bodo brez dvoma lahko povedali še več v zvezi s tem. To je postopek, eh, ki smo ga uh, sprožili na področju vojaške mobilnosti. Ampak, in o tem ste nekateri tudi govorili, uh, tukaj gremo onkraj infrastrukturnih potreb, imamo uh, celo vrsto uh, zakonodajnih vidikov. Uh, določb, eh, kar se tiče, tiče naprimer eh, carin, kar se tiče dovoljen za vstop in vse to bomo prav tako naredili v teh naslednjih eh, mesecih, zato da bi olajšali ta transport. Imamo torej infrastrukturna vprašanja, pa tudi pravna vprašanja, ki jih moramo razrešiti tako, da poskrbimo za večjo mero usklajevanja. To je nekaj zelo pomembnega, kaj lahko torej Evropska unija naredi za to, da pomaga NATO. Eh, NATO pa nima sredstev, da bi to izvajali, lahko pa najdemo sredstva znotraj Evropske unije na osnovi odločitev Evropske unije, seveda. Mislim, da sem eh, odgovoril na glavno vprašanje. Hvala. To je zelo zanimiva razprava, ampak eh, časa eh, žal nimamo ogromno. Bi še kaj dodali, gospod eh, Preza? Da, tudi sam bi določene stvari pojasnil. Morda sem sam napačno povedal. Tri države naj bi sodelovali, gospa Toma, vsaj tri države bi naj pri tem sodelovali. Torej, To je tisti eh, minimum. Še nekaj bi eh, objasnil. 6 milijard in pol za vojaško mobilnost. To so dodatna sredstva, poleg instrumenta za povezovanje Evrope. To ni nekaj, kar bi porezali iz instrumenta za povezovanje Evrope, gre za dodatna sredstva, ki jih torej eh, pripišemo k tem sredstvom, ki jih že imamo eh, na področju civilne rabe eh, instrumentov dvojne rabe. V predlogih za naslednji večletni finančni okvir komisija predlaga, da vključimo eh, razvojni sklad v razvojne, razvojne sredstva v proračun. In to je problem, pravi predsednik. da imamo sredstva vojaške narave v eh, tovrstnih eh, skladih, eh, seveda delamo glede na trenutne pogodbe, če pride do sprememb, bomo imeli drugačne možnosti. Izpostavili ste nakup orožja, tudi orožja, ki saj je izven, Evropske unije. Kar se tiče trenutnega okvira in naslednjega okvira, je pomembno, da spodbujamo k nakupu blaga, ki eh, je izdelano znotraj Evropske unije. To je, to je prav tako strateško pomembno. Najlepša hvala, gospod Jedeman. Merci beaucoup. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala za vaše vprašanje in komentarje. Mislim, da sta kolega eh, že povedala to, kar je eh, bistveno, tako da sama ne bom podaljševala te razprave. Hvala. No, sklepe pa bo dala Claire Moody. Najlepša hvala. Najlepša hvala govornikom za natančne predstavitve hvala tudi za odgovore na vprašanja. Brez dvoma bi eh, lahko s tem še nadaljevali in se spustili v podrobnosti glede specifičnih vprašanj, ki so bila izpostavljena, naprimer upravljanje, nadzor, proračunska enotnost. Predsednik odbora za proračun eh, že dolgo izpostavlja to problematiko. Mislim, da angažma obeh eh, odborov kaže na to, kako pomembno eh, je obravnavati to temo resno. Mislim, da se bodo te razprave še nadaljevale med eh, vami in nami v parlamentu. časa eh, ni veliko, čim prej želimo vsi te predloge prevesti v zakonodajo. Slediti pa moramo seveda ustreznim postopkom, tudi kar se tiče večletnega, večletnega finančnega okvira. Hvala še enkrat za vaš obisk in hvala vam, gospod predsednik, za to skupno sejo, eh, na kateri smo se lahko pogovarjali o teh eh, predlogih malce bolj poglobljeno. Najlepša hvala, Claire. Hvala gospa, hvala gospoda. To je bila zelo, zelo zanimiva razprava in brez dvoma bomo imeli v prihodnosti